Evropska ljudska stranka in skupina EFD s nami posredovali imenovanja nove članov v delegacije in odbore. Če do konca zasedanja ne bo pripomp, bodo ta imenovanja tudi potrjena. Prav tako sporočam, da sem v sredo v skladu z členom 74 poslovnika skupaj